erkläre, ich erkläre die am 20. April. Vse, ki je bila prekinjena 20. aprila, je ponovno otvorjena. Sprita besedila se je 20. aprila 2012, so na voljo, imate kakšne pripombe na ta besedila?